Drage kolegice in kolege, mislim, da lahko začnemo eh, z deveto točko na dnevnem redu. Pregled eh, delegiranih eh, aktov in izvedbenih ukrepov. To je pač naš mesečni termin za pregled teh dokumentov, to je inovacija v naši delovni metodi, ki je po mojem mnenju relevantna in pomembna, saj gre tu za učinkovito izvajanje pooblastir parlamenta do pregleda in javna razprava sodi med eh, ključne elemente. Eh, tega pooblastila. Osredotočili se bomo na solventnost 2. Na prejšnjih terminih smo se pogovarjali eh, na eh, eh, dokumente z 10. oktobra 2014 in postopek ekvivalentnosti v državah članicah. Danes pa govorimo o spremembi del, uh, uredbe iz leta 2014. Glavni element je vključitev um, razreda za nepremičnine. E, torej imamo tri mesečni rok po razpravi. Boste vedeli, da je uh, pogajalska ekipa prosila za uh, odlog uh, tega eh, roka za pregled. Poročevalca Balca bom prosil, da prevzame besedo. Pozdravljam Natali Beržer in Justina uh, Reja. Uh, prosim, beseda je vaša, gospod Balc. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes zjutraj imam nekaj opomb več kot sicer. Eh, najprej bi nekaj eh, povedal o infrastrukturnih investicijah. Eh, komisija je začela delovati, kot jo je pozval Ekon in je predlagala svoj predlog in ta predlog ILS e izredno pozdravlja. Ta pravni akt ni prišel dovolj hitro, da bi premoženski razred za infrastrukture omogočil že v letu 2015. Eh, roki za preverjanje eh, strani sveta in parlamenta so znani, te je treba eh, tudi vključiti in zaradi tega to ni presenečenje. Presenečeni smo, ker ima komisija že nadaljne načrte na področju infrastrukture. E, ustrajam na tem, da e, komisija predstavi te načrte in uh, zakonodajalcu pove, kaj načrtuje. Zakonodajalec uh, mora vedeti, zakaj so načrtovane nadaljne spremembe v zvezi s to temo, kakšne spremembe so to in kako sodijo v celoten svežen. Glede uh, postopka delegiranih aktov, mi kot ELS smo negativno zabeležili, da je komisija predlagala. Uh, pravno, to, a, ta akt v enem svežnju. To je pač eh, problematika, to je eh, interinstitucionalno vprašanje, to komisija ve. Je pa to vprašanje za nas kot parlament eh, bistvenega pomena. Akt Eh, predvedeva večje spremembe kot same infrastrukturne investicije. Eh, to je eh, zelo zanimivo, kajti tu komisija nima mandata so zakonodajalca. Spreminjajo se pravni akti še pred samo uporabo pravnega akta. Parlament ni bil deležen konsultacij po normalni poti, nismo dobili osnut postopkov. Eh, zasedala je skupina strokovnjakov iz držav članic in parlament je imel samo eh, status eh, opazovalca in to ni manobene zveze s konsultacijo. EOP tudi niso konsultirali v zvezi s vsemi točkami in jaz pa mislim, da so konsultacije uradni postopek in v tem kontekstu bi bil vesel, če bi nam komisija lahko dala na voljo dokumente, o tem, kaj je EIOPA povedala v zvezi s tem. In še zadnja stvar, ob vsej ljubezni in jaz sem podpornik eh, Unije kapitalskih trgov, vendar Unija kapitalskih trgov ni zadosten razlog za spremembe. In naj jasno povem, načrtovana Unija ni pravzaprav uh, eh, bjankoček za komisijo. E, če ne upoštevajo e, so zakonodajalca, se morajo zavedati pri komisiji, da e, pač so zakonodajalec pokaže stop znak. Skratka, potrebujemo varnost za prihodnost, solventnost 2 mora začeti delovati po številnih letih priprave zavarovalnice. Eh, so pač pripravljene na solventnost 2, kot je pač bila načrtovana. Eh, sedaj eh, tu prehajamo od uredbe, ki pavšalno ureja stvari, k uredbi, ki ureja stvari glede na tveganje. Torej, izvedba mora biti praktična, izvedljiva, se pravi, ne smemo eh, postopoma spreminjati pravila in eh, predvsem pa ne smemo ehm, preko pravnih aktov spreminjati bistvenih elementov. Evropski parlament ne sme sprejeti tega, da komisija ignorira mandat so zakonodajalcev in eh, svobodno interpretira pooblastila. To je ehm, nespoštovanje so zakonodajalca. S tem se pravzaprav odpira nek svežen s pomočjo delegiranega akta in parlament mora biti pravočasno eh, obveščen eh, o spremembah in potrebne so konsultacije s parlamentom, pa teh ni bilo, nobenih konsultacij ni bilo, eh, ki bi jih lahko imenovali na ta način, ki bi si zaslužile to ime torej naš parlament, naš odbor ne bo eh, požegnal vsega, eh, kar sprejemajo eh, v komisiji. Vprašanja za komisijo. Prvič, kako bo komisija zagotovila, da bo parlament od samega začetka obsežno vključen v priprave? Drugič, kako bo komisija zagotovila, da se spoštuje mandat sozakonodajalca eh, še čez eh, trialog. Tretjič, kako bomo zagotovili, da direktive ne bomo spreminjali eh, še prednjo začnejo posod izvajati. In še četrto in zadnje vprašanje, kako bo komisija zakonodajo o zavarovalnicah spravila na dobro eh, podlago, da bodo vsi ti elementi dejansko lahko učinkovali in da, eh, in da ne bo sprejemala pomembnih elementov brez mandata so zakonodajalca. Hvala lepa. Mislim, da je sedaj čas, da damo besedo komisiji, potem pa pogajalski ekipi. Natali Berže, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik Valtieri. Komisija eh, si prizadeva, da bi dosegla cilje iz investicijskega načrta eh, za Evropo in projekta eh, za kapitalsko unijo. Eh, pri obeh projektih smo dobili podporo parlamenta in parlament eh, je prosil Julija naj komisija čimprej pripravi zakonodajne in nezakonodajne predloge za to, da bi zagotovili celovit eh, eh skupni evropski kapitalski trg. Na ta način želimo sprožiti nebančna financiranja, s katerimi bi spodbudili investicije februarja 2015 smo ugotovili, da je potrebno eh, zmanjšati eh, tveganja pri infrastrukturah in treba je tudi eh, preveriti bonitetna pravila. Vse to je izpostavljeno tudi v pismu predsednika Gualterja iz decembra 2014, ki je bilo poslano Lordu Hillu. V resoluciji julija 2015 o uniji kapitalskih trgov je parlament izpostavil, da je pomembno pozitivno okolje za financiranje MSP-jev in v ta namen potrebujemo ustrezne pravne pogoje. EU pa je od tedaj eh, opravila zelo veliko delo na področju Eh, na področju infrastrukture in komisija je sprejela akcijski načrt o uniji kapitalskih trgov, kot tudi eh, to spremembo eh, delegiranega akta. Eh, če si ogledamo splošni eh, eh, eh kontekst, eh, eh, imamo nizke obrestne mere, eh, treba je diversificirati investicije, in, eh, Eh, in evropski, evropske zavarovalnice imajo 10 eh, biljonov eh, sredstev in vsaka sprememba na tem področju lahko poz, močno vpliva na naše gospodarstvo. To seveda zahteva spremembe Solventnost 2, da ponovno pravzaprav opredelimo kapitalske zahteve, kjer je to potrebno. Solventnost 2 eh, bo začela veljati januarja 2016. Eh, in komisija je na podlagi mandata so zakonodajalcev poskušila, poskušala popraviti okvir, eh, pravni okvir za ta zadnji korak. Zavarovalnice naj bi še naprej investirale v projekte, ki jih potrebuje naše gospodarstvo, hkrati eh, pa je treba eh, ohranjati eh, bonitetni okvir. In leta 2015 smo eh, opravili veliko dela na področju investicij v infrastrukturo, imeli smo tudi javno posvetovanje. Eh, predlogi sprememb so bili sprejeti septembra, eh, sodelovali smo z EJOPO in sprejemali njihove nasvete po konsultaciji naše, z našo strokovno skupino EJOPO in ekonom. Eh, komisija meni, da je to glavni prispevek k akcijskemu eh, načrtu za unijo kapitalskih trgov. Eh, ta sprememba delegirane uredbe k solventnost 2 uvaja nov premoženski razred Eh, pokriva eh, ustrezen poslovni model in jamstva eh, in ustrezna kategorija je pravzaprav natančno opredeljena, vključuje digitalne in inovativne projekte, ki jih potrebujemo in spoštuje cilje iz strategije Evropa 2020 za eh, pametno, eh, vzdržno in vključujočo rast. Kakovostne investicije v infrastrukturo imajo dobro kalibracijo in, in tu eh, se pravzaprav lastna sredstva lahko zmanjšajo za 40 odstotkov. Eh, ta nova kalibracija eh, temelji na, na svetu Ejope in zavarovalnice bi potem eh, povečale investicije v varne infrastrukturne projekte. Potrebno je seveda zagotavljanje spremljanja, monitoringa in tu gre za finančno zdrave in proporcionalne ukrepe, treba je zagotavljati seveda ustrezno eh, skrbnost pri pregledovanju takih investicij. Ta sprememba vključuje tudi dodatne ukrepe, s katerimi podpiramo investicije v infrastrukturo in MSP-je. Uh, eh, Eh, eh, tu gre seveda eh, za dolgoročne investicijske sklade in podjetja, ki potrebujejo dolgoročne financiranje. Premoženje iz LTIF-a bo ekvi, Eh, valentno eh, lastnim sredstvom, ki kotirajo na borzi in eh, vse to naj bi spodbudilo k investicijam v infrastrukturne projekte. Potem pa imamo več stranske sisteme trgovanja in tu bodo trgovali sredstvi in ta sredstva bodo obravnavala kot lastna sredstva, ki kotirajo na borzi in implementacija prehodnih ukrepov v zvezi z, z, eh, z eh, lastnim kapitalom se izboljšuje. Eh, Zakon, so zakonodajalca želita pravzaprav odpraviti ovire za investicije v MSP-je. Mnogi bodo imeli koristi od tega sedemletnega prehodnega obdobja in uporaba teh eh, sredstev je pojasnjena. Eh, ta izboljšava bo izboljšala regulativno okolje za majhna in inovativna podjetja, ki potrebujejo več finančnih uh, uh, sredstev. Uh, ta ukrep je omejen na lastni kapital, ki se eh, nabere pred januarjem 2016. Eh, zavarovalnice imajo portfelj 10 biljonov in eh, vse to torej lahko bistveno spremeni položaj MSP-jev. Eh, ta sprememba mm, delegiranega akta za solventnost 2 eh, je eh, potrebna in institucije morajo pravočasno reagirati, ko se izkaže, da lahko izboljšamo pravila. To, s tem se bodo povečale infrastrukture, eh, investicije v infrastrukture in še naprej se bo zagotavljalo investiranje v MSP-je. Načrtni Eh, eh, načrtne spremembe, eh, sedaj so bile zadnja priložnost, da izboljšamo solventnost 2 pred začetkom veljave januarja 2016. Na ta način lahko tudi zagotovimo pravočasno udejanjanje. Deležniki so tudi pomagali pri pripravi in oni si zaslužijo predvidljivo regulativno okolje. E, komisija pa bo razmišljala o spremembah okvira v skladu s temi e, izhodišči in v skladu s željami so zakonodajalcev in v kontekstu pregleda seveda standardne formule. E, bomo e, pač e, pregledovali izvajanje in umestni pregled je načrtovan za leto 2018. Hvala lepa, sedaj pa Justin Bray za IOPO. Hvala lepa, gospod predsednik. IOPO pozdravlja e, to pobudo Evropske unije, da spodbuja dolgoročne investicije. To je ključni poslovni model in kot je komisija povedala, eh, tu moramo seveda imeti ustrezan bonitetni okvir. Eh, ker gre eh, pri infrastrukturah za dolgoročne investicije eh, je eh, zavarovalnicam potrebno omogočiti tako delovanje in tudi diversifikacijo portfelja. Pomembno je eh, tudi ustrezno upravljanje tveganje. EU pa pozdravlja torej eh, Eh, ta pristop eh, z različnimi eh, razredi, premoženskimi razredi pri infrastrukturnih investicijah moramo izpolniti določene pogoje, naprimer predvidljivost eh, donosa, potem potrebujemo scenarije za stresne situacije in podobno. ta predlog eh, ima jasne eh, zahteve glede eh, upravljanja tveganja. Potrebna je previdnost pred investicijo, imamo tudi jasen pisni postopek in redne stresne teste o pretoku denarja in podobno. EU pa je eh, svetovala komisiji in pred našim nasvetom smo eh, natančno analizirali predlog in ugotovili smo, da je uravnotežen. Hvala lepa. Jaz lahko spregovorim v imenu naše skupine. Našega poročevalca v senci ni tukaj, potem bomo nadaljevali z drugimi poročevalci v senci in potem bo ponovno spregovoril poročevalec. Osebno in tudi v imenu skupine SND lahko rečem, da pozdravljamo ta delegirani akt. Mi smo uh, prosili za uh, eh, to je del skupnega prizadevanja da izboljšamo eh, eh, dosedanji model spodbud za dolgoročne investicije. Dolgoročne investicije so tudi drugačne glede tveganja, naprimer tveganje eh, za likvidnost in drugo tveganje sta dve različni stvari. In osebno moram reči, da sem bil presenečen, ko sem slišal, eh, da je v pogajalski eh, ekipi bila huda razprava o tem aktu, no poročevalec je izpostavil pravico parlamenta do informacij in obžalujem, da nismo dobili odgovorov na specifična vprašanja poročevalca, torej komisija ni dala odgovora, sicer je komisija imela dobre argumente, s katerimi je podkrepila ta delegirani akt, hkrati pa seveda ni odgovorila na specifične vprašanja našega poročevalca. Eh, glede konsultacije s parlamentom. To je za nas eh, zelo pomembno. Razumem eh, razočaranje pogajalske ekipe glede postopka. Ne glede na to pa eh, spričo pomena tega delegiranega akta za eh, investicije eh, eh, v LTF. E eh, in ker smo mi kot parlament to zahtevali, moramo natančno kot parlament eh, razmisliti o tem in mi moramo razlikovati med našimi zahtevami za informiranje in vključevanje parlamenta in eh, po drugi strani z posledicami, eh, zaradi katerih bi lahko prišlo do zamude pri naši splošni strategiji za investicije in rast. To je pač politična eh, točka, ki sem jo hotel predstaviti EJOP-i komisiji in tudi pogajalski ekipi. E, in mislim, da je sedaj naslednji gospod Ashley Fox. Hvala lepa, gospod predsednik. Moja skupina pozdravlja Eh, ta posebni, to posebno obravnavanje infrastrukture in veseli smo, eh, da se uvaja eh, ta razred. Infrastrukture so ključne za ekonomijo in potrebujemo ukrepe za spodbujanje investicij v infrastrukture. In komisija je pač tudi ustrezno pozvala EJOPO, da sodeluje. Pričakujemo rezultate in. Potem bomo pa seveda tudi ustrezno ravnali z delegiranimi akti za solventnost 2. E, eh, nadaljne e, spremembe morajo biti utemeljene z, e, z razlogi e, in dokazi. E, gospod predsednik, razumem. E, da želijo nekateri kolegi, da podaljšamo eh, eh, rok za pregled, zato da bi dobili eh, dodatne odgovore od komisije. Jaz bi pa raje, da pohitimo in to potrdime. Uh, upam, da bodo kolegi v Ekonu eh, razrešili vse dvome in da bomo pač delegirane in spremenjene akte sprejeli do konca obdobja predvidenega za pregled. Ko smo pripravljali zakonodajo Solventnost 2, eh, to je trajalo vsaj pet let, smo skozi uh, Eh, parlament spravili veliko dokumentov o uh, bonitetnih agencijah. In teda je bilo reklo, da banke, institucije in tako naprej ne, se ne bi smele preveč zanašati na bonitetne ocene. In eh, Sedaj pa v solventnosti 2 imamo določene sklice na bonitetne preglede in sedaj pa se povsem izogibamo besedi bonitetna ocena. Čakal sem na to, da slišim to besedo. In sedaj me zanima, kako povezujejo zakonodajo o bonitetnih ocenah s eh, specifičnimi eh, referencami na bonitetne ocene znotraj uredbe Solventnost 2 hvala lepa. Silvi Gular ne vidim. Mariza Matijaš. Eh, tudi ni tukaj Sven Gigold. Če. Hvala predsedujoči. Torej, eh, to je res dobro, da imamo priložnost, da razpravljamo o tem. Če želimo, da bodo argumenti prepričljivi, moramo razlikovati uh, med določbami glede eh, infrastrukture in po drugi strani eh, vprašanje latnih sredstev. Torej, imamo vsebinske argumente in pa postopkovne argumente. Torej, to je treba razčistiti. Bom začel z. Torej, lastna sredstva premustitve na lastna sredstva, torej eh, to, za to ni nihče prosil in to sedaj razširja torej obstoječa lastna sredstva na tretje države in tudi na eh, tiste, eh, ki ne kotirajo, tista sredstva, ki ne kotirajo na borzi, kar sedaj omogoča boljši dostop. Torej, mi smo uh, želeli, da se eh, spodbuja trgovanje na borzi, sedaj pa je to razširjeno. Torej, toliko vsebinsko. Kar pa se tiče postopka, pa še nekaj vsebini, torej kalibriranje eh, omejevanja eh, zahtev po lastnih sredstev ni bilo dovolj dobro predstavljeno in zato Ajopa, vsaj kolikor vem, na tem ni delala. Uh, jo pa ni bila vključena v to delo in to tudi ni bilo predstavljeno v predstavitvi. In zato bi prosil predsednika, če lahko vpraša Ajopo, če je na tem delala, torej na tej, um, teh premositvenih lastnih sredstvih. Torej, po mojih eh, podatkih je bil postopek drugačen. Imeli so skupino strokovnjakov, ki je razpravljala o možnostih, da bi to razširili še na infrastrukturo. Na to je Francija imela še določene dodatne zahteve, ampak eh, tega nihče drug ni podporil, razen Italije, moj dragi predsednik. Torej, Združeno kraljestvo ni bilo za, Nemčija ni bila za, nobena druga država ni bila za, ampak eh, komisija je to vključila v ta akt. In z postopkovnega vidika to ni nekaj, kar bi si želeli. In zato, če bi komisija delovala odgovorno, potem bi izključila ta del, da ne bi ogrozila neke drže, ki, za katero obstaja eh, veliko soglasje, kot je povedal kolega Ešli. Kar se tiče infrastrukture, bi želel povedati naslednje. Z našega vidika bi seveda želeli eh, dati eh, zavarovalnicam več eh, spodbud za investicije v, v te vrste projektov, ampak tu si je treba tudi pogledati, kako Jopa sedaj to predstavlja. Torej, citiram, iz sistemskega vidika se nam zdi zaskrbljujoče eh, to, da obstaja vedno večja kompleksnost eh, te standardne formule, ki temeli na eh, šibkih podmenah in konvencijah. In zato menimo, da pristop AJOPE ni ustrezen standardom modeliranja, ki jih uporabljamo. Iz tega vidika uh, bi želeli eh, izvedeti več o kalibracijskih eh, napakah eh, in med sistemskimi napakami, med sistemskimi tveganji je treba upoštevati pri posvetovanjih tudi druge vrste tveganj in to je povsem odsotno pri tej obravnavi novih napakov. Eh, kategorij sredstev. Infrastrukturna sredstva so lahko povezana s eh, drugimi, eh, drugimi tveganji. Torej, tega združenja ne bom na dolgo citiral, ampak vseeno me zanima, če se lahko um, izrazite glede uh, vsebine, kajti tu ne gre za radikalni lobby. Um, potrošnikov, temveč eh, profesionalcev, ki morajo te standarde uporabljati. Ali se lahko odzovete na to kritiko? Um, uh, uh, Imam samo vprašanje kot državljanka, torej nisem eh, povezana z delom te uredbe ampak kar se tiče te tranzicijskega obdobja, tega tranzicijskega obdobja, me zanima, če nam lahko poveste več o tem, eh, kakšno mesto imajo MSP v tem delegiranem aktu, kajti eh, zdi se mi, da vprašanje lastnih eh, sredstev pri. MSP jih ponavadi nekotirajo na borzi in Komisija je tudi povedala, da s temi delegiranimi akti tudi odpravljajo torej, te eh, pobude eh, v eh, dezinvesticije, za dezinvesticije MSP-jev um, in zato me zanima, zakaj gre tu za te MSP, ali gre samo za MSP ali gre za vsa podjetja, ki niso. Eh, ki ne kotirajo na borzi. Torej, zanima me, kako to upravičite in kakšno je mesto eh, MSP-jev in ali se strinjajo ali ne s tem, s, to, s tem tranzicijskim obdobjem, kakšno je tveganje in kako nameravate to odpraviti, torej te eh, spodbude, da te investicije. Prvan Šberes. Hvala lepa, gospod predsednik. torej um, bila sem uh, odgovorna uh, pred vami za predsedovanje temu odboru in spomnim se pogajanja o solvabilnosti, solventnostni uh, e, ena in nekateri v tej dvorani so tudi imeli ta privilegij. Pogajanja so bila dolga, težka in um, eno vprašanje, ki se je vse čas ponavljajo, je bilo tveganje, da bi imeli raven ena, ki bi uh, vključila neko, uh, nek zelo kratkoročni pristop in da bi bil uh, temelj teh pogajanj pravzaprav um, povezava med notranjim trgom in pa vplivom nekaterih držav članic oziroma eh, opredelitev tveganja na eno leto, torej v enoletnem časovnem okviru. Tudi vaš svetovalec je bil eh, prisoten pri teh pogajanj. Vas popravljam. No, in, uh, v času teh eh, pogajanj eh, je prišlo do krize v Evropi in eh, zavedli smo se, kakšno tveganje predstavlja ta kratkoročni pristop. In Iz tega vidika delegirani akt komisije se mi zdi povsem eh, skladen s tem, kar pričakujemo, s popravki, ki jih pričakujemo. In eh, presenečena sem, da se nekateri kolegi sklicujejo na stališče sveta, kajti zdi se mi, da smo v tem odboru vsi podprli Eh, temelj eh, Junkerevega načrta, se pravi to, da mora eh, Evropska unija absolutno najti načine dolgoročnega financiranja, vključno s tem, da vemo, da 315 milijard Junkerja je bil samo nek poziv trgu in če si pogledamo tiste e, eh, sektore na trgu, ki so najbolje opremljeni e, za e, angažiranje zasebnih akterjev za dolgoročne naložbe, e, vidimo, da so to zavarovalnice. In e, iz tega vidika se mi zdi delegiran akt, ki ga predlaga komisija, e, dobrodošel. E, pričakuje se ga kot e, en, enega od elementov tega, kar je komisar Hill opisal v eh, Uniji kapitalskih trgov. In zdi se mi, da eh, je nujno, da ta signal tudi posredujemo trgu, torej da smo eh, za dolgoročne investicije ampak če bi že imela kritiko, pa eh, gre tu za kritiko opredelitve pojma infrastrukture, ki je preveč eh, kompleksen in nedovolj široko zastavljen, ampak eh, vsi ukrepi, s katerimi bi zavlačevali, da bi ta delegirani akt stopil v veljavo, se mi zdi v nasprotju z vsem, za kar si v tem odboru prizadevamo. Vem, da smo včasih zadržani glede tega ali onega, če imamo občutek, da se z nami niso dovolj posvetovali in tako dalje. Ampak, eh, ko sem slišala odgovore Ajope in pa komisije, ne vidim nobenega razloga, da, bi, da ne bi podprli tega delegiranega akta. Mislim, da je treba eh, pozvati komisijo, da poskrbi, da bo čim prej stopil veljavo. Hvala lepa. Morda sedaj lahko komisija odgovori in pa Ajopa mi si je. Hvala lepa, um, predsednik Gačeri. Bom uh, odgovorila na vprašanja v kronološkem vrstnem redu. Torej, najprej bom odgovorila na vprašanje gospoda Balca. Zopet bi uh, rada ponovila, izjavo komisije eh, v eh, smeri eh, izražene želje, da bi čim bolje sodelovali s parlamentom in s vašim odborom in veselimo se priložnosti za čim prejšnje izmenjave, pravočasne izmenjave informacij. Vsi vemo, da smo ta delegirani akt pripravili čez poletje in žal je to tudi privedlo do te naglice in um, žal nam je, da nismo mogli dovolj časa posvetiti obiskom in pa uh, zgodnim uh, zgodnjimi dvostranskimi posvetovanji z poročevalcem. V prihodnosti si bomo seveda prizadevali, da bomo poleg eh, navadnih eh, posvetovanj, ki smo jih organizirali po leti, lahko zagotovili tudi, da bo postopek tekel kar se da gladko. V odgovor mm, na vprašanje gospoda Foxa v zvezi z odnosom med temi delegiranimi akti in pa eh, uredbo o bonitetnih agencijah. Naj izpostavim to, da Solvetnost 2 eh, je eh, bila sprejeta 2009, torej preden je bila sprejeta uredba RSI, ki je bila sprejeta v drugem semestru leta 2012 in uh, gre samo za to, da se prepove um, izključno um, utemeljevanje odločitev na podlagi teh bonitetnih ocen. In uh, prizadevali bi si za to, da se zlasti temu zanašanju na same, da se to prepove prizadevali smo si za to, da uh, to ne um, eh, upeljuje torej, takšnega iz, izključnega zanašanja na bonitetne agencije in zato so tudi uh, kriteriji uh, tako strogo uh, zastavljeni pripombo gospoda Foxa jemljemo na znanje, ampak zaenkrat eh, ni mogoče tega spremeniti, torej na ravni delegiranih aktov, kajti če bi to želeli narediti, potem bi to poseglo v eh, ključne elemente eh, zakonodaje, ki so jo sprejeli so zakonodajalci. To pomeni, da bi to lahko storili samo na podlagi um, pobude na uh, ravni ena. To je lahko del uh, splošnega pregleda, ki uh, bo opravljen leta 2018. Na to vprašanje uh, gospoda Gigolda v zvezi z um, tem pre prehodnim obdobjem za lastna sredstva, torej tu uh, je govora o. Uh, pozivov nekaterih držav eh, članic, zahtev nekaterih držav članic. Eh, res je, da je Lord Hill in pa komisija prejel, da so prejeli zelo eh, podrobne zahteve. Eh, in v delegiranih aktih te države niso našli ustreznega odgovora. Torej, to je bil odgovor, o katerem smo razpravljali eh, tudi na um, ravni delovne skupine strokovnjakov. Države članice so se na to odzvale, eh, torej večinoma so želele pregled v kontekstu splošnega pregleda 2018. In ta delegiran akt ne upošteva zahtev držav članic. Če ti pogledamo uh, ukrepe, mislim, da ste vi govorili o enjem, enem konkretnem uh, uh, ukrepu uh, glede um, prehodnega obdobja za lastna sredstva. Torej, tu uh, naj vam povem, da uh, je ta pobuda predstavljena v odnosu do uh, um, unije kapitalskih trgov in zato, da bi se izognili dezinvesticijam, ki nas skrbijo, torej to je ukrep, ki je povezan s tem ciljem, se pravi, da se spodbuja naložbe v MSP. Drugo pričever bi ustrajala pa je to, da gre tu samo za prehodni ukrep in da se uporablja samo za lasna sredstva, ki bodo kupljena pred 1. januarjem 2016. Torej, tu gre za prehodno obdobje, ki ne sme presegati sedmih let. Torej, to je ukrep, ki je zelo omejen pri izvajanju in to je povezano z unijo kapitalskih trgov, kajti na ta način e, želimo spodbuditi naložbe v MSP-je, kot je gospa Hübner tudi počrtala upam, da ta odgovor pomaga tudi pri odgovoru na vprašanje, ki ga je postavila gospa Hübner. E, ukrep e, ima za namen ta, da se izognemo dezinvesticijam v lastna sredstva, torej preden se začne e, solventnost 2 uporabljati in zato je jasno, da se to uporablja za lastna sredstva, ki ne kotirajo na borzi. Eh, torej gre za lastna sredstva eh, MSP-jev in drugih inovativnih podjetij, kajti to so natančno ta podjetja, eh, za katere se uporablja akcijski načrt za Unijo kapitalskih trgov. In povdarila bi tudi to, da so, smo spremembe področja uporabe za tranzicijo vključili tudi v jasni povezavi z Unijo kapitalskih trgov in da nismo želeli eh, te, učinkov teh ukrepov omejevati samo na eh, lasna sredstva, ki kotirajo na borzi. Želi še jo pa kaj dodati? Hvala lepa, gospod predsednik. Naj eh, odgovorim na vprašanje gospoda Foxa in gospoda Gigolda. Glede vprašanja gospoda Foxa eh, v zvezi z bonitetnimi agencijami, torej komisija je na to že odgovorila, ampak naj dodam še eh, vidik Ajope. Eh, tudi Ajopa se zaveda tega cilja mm, solventnosti 2, da se je treba malce osvoboditi tega zanašanja na ocene bonitetnih agencij. Torej, vemo tudi, da so stroški te bonitetne ocene lahko zelo visoki in EIOPA eh, je zato pač podala svoj predlog, ki je bil tudi vključen in eh, tu gre za um, evalvacijo, ki ne temeli uh, eh, na bonitetni oceni oziroma ne samo na bonitetni oceni. Torej, ta možnost uh, obstaja. Upam, da sem s tem odgovoril na vprašanje gospoda Foxa. Vprašanje gospoda Gigolda v zvezi s prehodnim obdobjem za uh, eh, lasna sredstva, torej tu gre za vsebinsko vprašanje in uh, odnos uh, AJOPE do tega je, da mi uh, nudimo tehnični standard, uh, ki um, ureja postopke in pa um, formularje. In to se specifično uporablja za lasna sredstva za 2016. Eh, in glede zadnje točke gospoda Gigolda in pa um, mnenje Združenja zavarovalnih matematikov, eh, to uh, je res, če dodamo še nov uh, red sredstev v standardno formulo, potem uh, se poviša kompleksnost in zato. Uh, ne smemo preveč dodajati elementov v to standardno formulo, kajti sicer ta postane preveč kompleksna. Ampak eh, kljub eh, kompleksnosti, ki jo priznavamo, um, pa uh, je vseeno treba uh, razmisliti o uh, tem, um, ali je smiselno eh, tu upeljevati nov um, red za ta sredstva ali ne. In tu moram reči, da se ne strinjam z aktuarji, eh, kajti um, če tak dolg obravnavamo na način, ki ga predlagamo, potem imamo več možnosti, da bo. Um, Eh, da bodo rezultati eh, dobri. In enako velja tudi za lastna sredstva. Torej, res je, da eh, je to bolj kompleksno, ampak to je tudi upravičeno. Se pravi, da imamo drugačne predloge za infrastrukturne projekte, kajti to nam omogoči boljše, bolj trdno upravljanje. Dobro, hvala lepa. To je bila zelo. Uh, potrebna in koristna uh, izmenjava mnen, kar eh, to, o čemer smo razpravljali, jasno kaže na potrebo po eh, drugih razpravah in pa pojasnilih med pogajalsko ekipo in komisijo. In zato bi predlagal naslednje. Torej, lahko Eh, upoštevamo to prošno za podaljšanje. Istočasno bi pa predlagal, da takoj organiziramo sestanek med komisijo in pogajalsko ekipo, eh, zato da se lahko stvari takoj pojasnijo. In to ne samo eh, glede vsebine specifičnih aktov, temveč tudi o samem postopku in prihodnih korakih kajti mislim, da gre tu tudi za eh, vidike, ki povzročajo zaskrbljenost. In če bo to eh, pojasnilo eh, jasno, potem lahko parlament tudi ponovno razmisli o svojih postopkovnih korakih. Torej, o tem smo se strinjali s poročevalcem. Zahvaljujem se vam, da ste se nam pridružili in veselimo se tega srečanja čim prej. Sedaj pa uh, prekinjam sejo za deset minut pred glasovanjem. Hvala.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 Dear colleagues, may I ask you to take seat? Hvala lepa, kolegi, prosim, če se posedete. Bomo začeli z glasovanjem. Yes. We start with a test. Bomo najprej preizkusili, torej test. Začenjamo z glasovanjem. still a number of colleagues to vote. Veliko kolegov še zmeraj ni glasovalo. Test, test, test. Še dva bi morala glasovati. Ampak dobro. No, test ni obvezen, torej bomo sedaj zaključili in bomo pričeli z glasovanjem. Najprej podaljšanje mandata predsednika Evropskega bančnega organa. Gre za tajno glasovanje in glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. sprejeto. Čestitke. Gospod Enrije. Sedaj pa bomo glasovali o podaljšanju mandata predsednika Evropske organa za zavarovanje in poklicne pokojnine. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospod Bernardino. In sedaj bomo glasovali še o podaljšanju mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge. Tajno glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto in čestitke gospodu Mejerju. Sedaj pa ustno vprašanje osnutek ustnega vprašanja in sicer glede dokončanja Evropske monetarne, ekonomske in monetarne unije. E, prvi člen, izvorno besedilo, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Kompromisni predlog A, za, proti, vzdržani, sprejeto. E, tretji člen, izvorno besedilo, za, proti, vzdržani, sprejeto četrti člen izvorno besedilo za proti vzdržani sprejeto, peti člen izvorno besedilo za proti vzdržani sprejeto. In sedaj bomo glasovali o celotnem besedilu za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o uh, predlogu resolucije glede dokončanja Evropske ekonomske in monetarne unije. Kompromisni predlog B, prvi del, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. In ustni predlog spremembe FDD za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog C, prvi del, za, proti, zdržani sprejeto vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa ustni predlog spremembe, eh, člen 2a, za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog D, E za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 41 za, proti, da se upravičujem, ta je bil umaknen. Ja, vsi so bili umaknjeni. Tega nisem imel označenega potem pa 64 za, proti. No, it is withdrawn. Ne, tudi 43 je bil umaknjen. Jaz drugih nisem imel označenih. 43 eh, pa že od samega začetka. Torej, 64 pa ni umaknjen, torej bomo glasovali za, proti, zdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog E za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog F za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sedaj pa uh, 94 za, proti vzdržani zavrnjeno, 95 za, proti vzdržani zavrnjeno, 96 za, proti vzdržani zavrnjeno, 97 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog G za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 106 za proti vzdržanje. Zavrnjeno kompromisni predlog H za proti vzdržanje. Prejeto 111 je bil maknen. Ja, 113 za proti vzdržanje. Zavrnjeno kompromisni predlog I za proti vzdržanje sprejeto predlog spremembe 123 za proti vzdržanje. Zavrnjeno, potem pa izvorno besedilo um, glede uvodne izjave A za proti vzdržanje sprejeto. ali lahko glasujemo v sklopu od uvodne izjave A do uvodne izjave C. Ja, za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa 9, 10, 11, ne. Potem 9 za, proti, zdržani, sprejeto. 10 za, proti, zdržani, sprejeto. 11 za, proti, zdržani, sprejeto. 14 za, proti vzdržani sprejeto, 15 za, proti vzdržani sprejeto in 16 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog A za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 5 za, proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava. AA za proti vzdržanje. Zavrnjeno AB za proti vzdržani zavrnjeno. B. Predlog spremembe 8 za proti vzdržani zavrnjeno. 9 je bil umaknjen, 10 ni bil umaknjen za proti vzdržani. Zavrnjeno izvorno besedilo za proti vzdržani sprejeto, vodna izjava BA za proti vzdržani. Zavrnjeno, izvorno besedilo za proti vzdržani. Sprejeto in potem bomo glasovali o besedilu z temi spremembami za neelektronsko glasovanje. Glasujemo. Vote is closed konec glasovanja. 40 za, 14 proti, nič vzdržanih. Resolucija je s tem sprejeta. Sedaj pa prehajamo k Doc Niedermayer poročilu. Dobro jutro. Predlog sprejem 212 za, proti vzdržani, zavrnjena. 213 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 214 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 215 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 216 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Izvorno besedilo za, proti, vzdržani, zavrnjena sprejeto. 217 za, proti, zdržani, zavrnjeno, izvorno besedilo za, proti, zdržani, sprejeto. Predosprembe 218 za, proti, zdržani, zavrnjeno, izvorno besedilo za, proti, zdržani, sprejeto. 219 za, proti, zdržani, zavrnjeno, izvorno besedilo za, za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava ena, lahko glasujemo v sklopu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromis glede uvodne izjave A za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis glede uvodne izjave B za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 8 za proti bomo preverili predlog spremembe 8. Glasujemo. konec glasovanja zavrnjena. Kompromisni predlog Fremba glede vodne zjave C v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 17 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Želite preveriti predlog spremembe 17? Glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Predlog spremembe 18 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 19, za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Izvorno besedilo za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis, uvodna izjava E, glasovanje v delih, prvi del za proti vzdržanje sprejeto, drugi del za proti vzdržanje sprejeto. Predloga sprememb 24 in 25, ki sta identična za proti, bomo preverili. Still three colleagues, two colleagues to vote still. Okay, vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava EA za proti vzdržani sprejeto. Predlog sprem B30 za proti vzdržani bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo o predlogu sprem B30. konec glasovanja. Zavrnjeno. 31 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. Izvorno besedilo za, proti, zdržani. Sprejeto. 32 za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 33 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 34 za, proti, zdržani, sprejeto. E, kompromisni predlog, uvodna izjava ga za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe, uvodna izjava H. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 41 za proti vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava J za proti vzdržani, oziroma I za proti vzdržani sprejeto. 42 eh, za proti vzdržani zavrnjeno kompromis uvodna izjava je za proti zdržani sprejeta. Sedaj pa kompromis uvodna izjava K, glasovanje v delih, prvi del. Prvi del za proti zdržani sprejeto, drugi del za proti zdržani sprejeto. Uvodna izjava L za proti vzdržani sprejeto, m za proti, prosim, dvignite roke za proti vzdržani sprejeto, n za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 58 za proti vzdržani sprejeto, e, kompromis o v dveh delih, v enem delu, v dveh delih. Prvi del, da je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog P za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 22 za, proti, bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog Q v dveh delih za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 74 za, proti vzdržani sprejeto kompromisni predlog glede vodne izjave R za proti zdržanje. Sprejeto. Uvodna izjava S, izvorno besedilo za proti zdržanje sprejeto, kompromis uvodna izjava SA za proti zdržanje sprejeto, kompromis uvodna izjava T v številnih delih. Najprej usni predlog spremembe zelenih za proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjena. Potem glasovanje v delih, ki so ga zahtevali zeleni. Prvi del za, proti vzdržanje sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa je EKR zahtevala glasovanje v osmih delih. Želite preveriti drugi del, um, glasovanje po delih zelenih, glasujemo. Ampak rezultat je bil izjemno jasen. Dobro. Sedaj pa v osmih delih glasovanje skupine EKR. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, zdržani, sprejeto. Četrti del za, proti, zdržani, sprejeto. Peti del za, proti, zdržani, sprejeto. Šesti del za, proti vzdržani sprejeto, sedmi del za, proti vzdržani sprejeto in osmi del za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 86 za, proti bomo preverjali. Elektronsko glasovanje glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 100 za, proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 101. Ne, najprej izvorno besedilo. Ja, ne, ja, za, proti, ne, ne, ne. Ne, ni potrebno glasovati o izvornem besedilu, to je del kompromisa. Torej, predlog 701 za, proti, ne sprejeto, mislim, da, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 122 za proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 126. Za ustnim predlogom spremembe zelenih. Za. Proti. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprej, eh, zavrnjeno sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe, brez ustnega predloga, kdo je za, proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27 proti 27 kompromis, uvodna izjava U v štirih delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, tretji del za, proti vzdržani sprejeto in četrti del za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis, uvodna izjava V. Na ne vem kateri strani, v vaši različici, v dveh delih prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 178 z ustnim predlogom spremembe skupine ALDE. Najprej bomo glasovali ustne predloge spremembe za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj glasujemo o besedilu kot. Eh, takšnem za proti. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili, kaj ti nišče ni dvignil roke. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa 200 za proti. Bomo preverili tudi 200. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Uvodna izjava dvojni V za proti zdržani sprejeta. Kompromis uvodna izjava X za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog A1 v eh, dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. 220. Eh, želite preveriti drugi del? drugi del kompromisnega predloga spremembe A1. Naj ni bilo drugega dela, ker je bil umaknjen, ampak tega nisem imel na svojem seznamu. Se opravičujem. Torej, kompromis je sprejet. 220 za, proti. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. 222 za, proti. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom razlike, 224 za, proti, bomo preverili, 224, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z isto večino, 226 za, proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak nisem pripričan. Dva še nista glasovala. Dobro, konec glasovanja zavrnjeno. Sedaj pa 232, 2 proti vzdržani. Zavrnjeno. Želite preveriti 232, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis A2, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, A3 za, proti vzdržani sprejeto. dvesto sedeminpetdeset z novim ustnim predlogom spremembe skupine ILS e To je predlog spremembe skupine socialistov in demokratov, ampak prejeli smo usni predlog skupine ELS. A, skupen usni predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto? Torej, prehajamo k 259 za. Proti? Bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Kompromisni predlog spremembe A4 za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 282, 282 za proti zdržani sprejeto. 284 za proti zdržani. Mislim, da je bilo to zavrnjeno, ampak bomo preverili. konec glasovanja zavrnjena. Za, proti, zdržani. Bomo preverili 285 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjena. Kompromisni predlog A5 za, proti, zdržani, sprejeta. A6 za, proti, zdržani, sprejeto, predlog spremembe 294 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 294 elektronsko glasovanje, glasujemo. Še tri kolegi niso glasovali, konec glasovanja. Zavrnjena. Kompromisni predlog spremembe A7 v štirih delih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 Konec glasovanja. Sprejeto. 303 za, proti, zdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. No, sorry, sorry. There was one Alde two. Ne, en člen skupine Alde preveč je glasoval. Še enkrat moramo glasovati. ne proti, ampak še enkrat sem rekel. Tako, še šest kolegov ni glasovalo. Glasujemo, glasujemo, prosim. Dobro, konec glasovanja zavrnjena. Rezultat je izenačen 28 proti 28. Sedaj pa predlog sprejme 312 za proti. Bomo preverili 312 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 313 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 314 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 393 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 418 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Sedaj pa naslov 1 eh, in člen 9a, ustni predlog spremembe zelenih in guje za, proti. Nihče ne glasuje. Mislim, da je bilo to zavrnjeno, ampak bomo preverili, kaj ti rok ne dvigujete. Vote is Konec glasovanja. Ja, zavrnjeno. Kompromisni predlog B1 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 321 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog B2. Ne, najprej ICR 24 za, proti, bomo preverili ICR 24, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno, kompromisni predlog B2, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 351 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog B3 za proti vzdržani sprejeto, kompromis B4 za proti vzdržani sprejeto, kompromis B5 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 369 za proti vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti, rezultat je bil izjemno jasen, ampak bomo preverili. Konec glasovanja. Izvorno besedilo za. Yes. Proti. To pa bomo morali preveriti, kaj ti nihče ne dviguje rok. Prvotno besedilo, naslov 2, pod naslov 6, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prvotno besedilo, eh, naslov 2, pod eh, naslov 6, uvodni eh, del za, proti, zdržani sprejeto. Naslednje za proti vzdržani sprejeto, kompromis C1 za proti vzdržani sprejeto, kompromis C2 za proti vzdržani sprejeto, kompromis C3 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 391 za proti vzdržani sprejeto. Preverjamo. 391. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavarnjeno. Kompromis C4 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 4 nič 1 za proti vzdržani zavarnjeno. Prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 4 nič 2 za proti vzdržani sprejeto. Preverjamo. 402 glasujemo. Konec glasovanja. Proste imeli. Prvotna konfiguracija skupin. 403 za proti, stršani, zavrnjeno. Prvotno besedilo za, proti, stršani, sprejeto. Kompromis C7 za, proti, stršani, sprejeto. Predlog spremembe 412 za, proti, preverjamo. 412 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prvotno besedilo v bloku. Imamo štiri prvotna besedila. E, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 413 za, proti, vzdržani, zavrnjeno prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 414 za. skupaj s 415 za, proti vzdržani zavrnjeno, prvotno besedilo za, proti vzdržani sprejeto, kompromis C9 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis C10 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis D1 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 428 za, proti vzdržani sprejeto. Preverjamo 428, eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 429 za, proti, zdržani. Preverili bomo nisem videl vseh. Eden izmed zelenih preveč, še vedno eden preveč iz vrst zelenih. Dobro. Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, 26 itre za, proti, stršani. Mislim, da je zavrnjeno. Preverili bomo. Preverjamo ITRE 26. Konec glasovanja. Zavrnjeno. ITRE 28 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa. Želite preveriti? Ne, sedaj glasujemo o besedilu v spremenjeni obliki, elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 45 eh, za, 3 proti, 10 vzdržanih. Čestitke po računalcem.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 Okay, sorry, there was a. Schau mir, Emily, small, mein Problemcheck. Sedaj bomo glasovali o poročilu Burkarta Palca, oceni nastanje in izzivi pri uredbi EU o finančnih storitvah. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AA za, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, predlog spremembe 30 za, proti. Ne, glasovati moramo v predlogu 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis AB za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani, preverjamo 34 glasujemo. Votis. Še dva morata glasovati. Konec glasovanja? Zavrnjeno. Kompromis B za proti, vzdržani, sprejeto, kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe ne 45, da, za, ne. Pravijo mi, da je v redu. Za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Lahko pa preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis D za, proti, stršani. Sprejeto. Kompromis E za, proti, stršani. Sprejeto. ITRE 17 za, proti, stršani sprejeto kompromis F, za, proti, zdržani, sprejeto kompromis G v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 90 za, proti, zdržani, sprejeto, kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis J za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis L za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis M tu imamo ustni predlog spremembe poročevalca eh, za, proti, stršani, sprejeto, kompromis N za, proti, stršani, sprejeto, predlog spremembe 163 za, proti, stršani, nisem videl rok. Glasuje. En smo že izglasovali za. 163 za, proti. Preverjamo 163. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 164 za, proti, zdržani. Sprejeto. 165 za, proti, zdržani. Sprejeto. 166 za, za, proti, preverjamo 166, glasujemo. Boltis. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis O z ustnim predlogom spremembe zelenih, za, proti, vzdržani, zavarnjeno. E, sedaj pa prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis P s ustnim predlogom spremembe Svena Gigolda. Najprej ustni predlog za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Daj pa prvotno besedilo za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vprašanji sprejeto. Kompromis Q z ustnim predlogom zelenih, najprej ustni predlog za proti vprašanji zavrnjeno, potem pa prvotno besedilo za proti vprašanji sprejeto. Kompromis R za proti vzdržani sprejeto, kompromis eh, S za proti vzdržani sprejeto, kompromis T za proti vzdržani sprejeto. Kompromis U eh, v delih prvih del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Kompromis V za proti vzdržani sprejeto, kompromis dvojni V za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe je 230 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 237 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis X za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis Y za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis Z za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis eh, AA za, proti vzdržani sprejeto, kompromis AB za, proti vzdržani sprejeto, kompromis AC pro, za, proti vzdržani sprejeto, kompromis AD z ustnim predlogom spremembe Svena Gigolda, najprej o ustnem predlogu za, proti, vzdržani, zavrnjeno, e, prvotno besedilo e, kompromisnega predloga za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis AE za, proti, vzdržani, sprejeto, 291 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis AF za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AG za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AH za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AI za, proti, vzdržani, eh, sprejeto. Predlog spremembe 431 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AJ za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AK za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AL za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AM za, proti, vzdržani, eh, sprejeto. Kompromis AN za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AO za, proti, vzdržani, sprejeto odstavek 33, prvotno besedilo za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 360, 61 in 62 so identični za, proti. Preverjamo ehm, te tri identične predloge sprememb, pa glasujemo. mislim, da so sprejeti, to je tudi prvobitna konfiguracija. Eh, konec glasovanja. Da, sprejeto. O prvotnem besedilu ni treba glasovati. Kompromis AP za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 36 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis AQ za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis AR za, proti, zdržani proti vzdržani sprejeto. Odstavek oziroma predlog spremembe 377 za proti vzdržani sprejeto kompromis AS za proti vzdržani sprejeto kompromis AT za proti vzdržani sprejeto kompromis AU prvi del za proti vzdržani sprejeto drugi del za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AV za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 419 eh, za proti. Pre, preverjamo 419, glasujemo. Eh, štiri kolegi morajo še glasovati. Konec glasovanja. Zavarnjeno. Prvotno besedilo odstavka 44 za, proti, vzdržani sprejeto, 45 za, proti, vzdržani sprejeto, eh, navedba ena za, proti, vzdržani eh, sprejeto, predlog spremembe ena za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe dva za, proti, vzdržani sprejeto. E, uvodna navedba 2, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto, predloga spremembe 3 in 4 identična za, proti, zdržani, zavrnjeno, prvotno besedilo za, proti, zdržani, sprejeto, predlog spremembe 5 za, proti, preverjamo predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis A dvojni V, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis AX za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis AY za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis AZ za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo v, o besedilu v spremenjeni obliki po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 48 e, za 2 proti 5 vzdržanih e, čestitke e, poročevalcu. E, sedaj pa glasujemo Moska ali Soro. Moska, Tisa. Osnutek mnenja o Tisi. Kompromis A v delih. Prvi del. Za, proti, stršani, sprejeto. Lahko zaključimo in končamo to elektronsko glasovanje. Drugi del. Za, proti, stršani, sprejeto. Tretji del. Za, proti, stršani, sprejeto. Kompromis B. Najprej glasujemo o ustnem predlogu spremembe. Ustni predlog spremembe za B, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo v besedilu eh, v dveh delih. Je prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Potem predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 25 za, proti, preverjamo predlog spremembe 25, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Eh, C za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis D za, proti stršani sprejeto kompromis E za najprej ustni predlog spremembe zelenih za proti stršani zavrnjeno, potem pa eh, besedilo kot tako za proti stršani sprejeto kompromis F v dveh delih, najprej prvi del za proti stršani sprejeto drugi del za proti stršani sprejeto sprejeto. Kompromis G za proti zdržani sprejeto. Kompromis H prvi del za proti zdržani sprejeto. Drugi del za proti zdržani sprejeto. Kompromis ne. Predlog spremembe 61 za proti zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 65 za proti zdržani. Preverjamo 65, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis I za, proti, zdržani, sprejeto kompromis J za, proti, zdržani, sprejeto predlog spremembe 70 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 73 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o končnem besedilu po imensko glasovanje. Glasujemo. Elektronsko glasujemo. Ker je mnenje. Konec glasovanja. 38 za, 14 proti, 6 vzdržanih sprejete čestitke poročevalcu. Sedaj pa glasujemo uh, poročilo Renata Soruja, osnutek mnenja, uh, aktu za enotni digitalni trg na uh, proti kompromis A, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti preverjamo. Mislim, da je zavrnjeno, vendar preverjamo drugi del kompromisa A. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremim besedam za proti vzdržani sprejeto 8 za proti vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 9 za, proti vzdržani, sprejeto 10 za, proti vzdržani, sprejeto 12 za, proti vzdržani, sprejeto kompromis C. Najprej ustni predlog spremembe za eh, ta ustni predlog proti. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis kot tak eh, za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 24 za proti vzdržani sprejeto 25 za proti. Preverjamo predlog spremembe 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 e, za, proti vzdržani sprejeto, 27 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, proti vzdržani zavrnjeno, 29 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis D, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Preverjamo drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 37 eh, za proti vzdržani, sprejeto 40 za proti vzdržani, sprejeto 41 za proti vzdržani, sprejeto 43 za, proti zdržani sprejeto 44 za, proti preverjamo 44 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis E, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, tretji del. Preverjamo drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za, proti, zdržani, sprejeto kompromis F za proti stršani sprejeto. Predlog spremembe 64 za proti stršani sprejeto. 65 za proti stršani sprejeto. Predlog spremembe 66 za proti. Preverjamo 66, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 74 za, proti zdržani sprejeto. Kompromis G za, proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 88 za, proti. Preverjamo 88, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom. Razlike 89 za, proti. Ne vidim rok. Preverjamo 89 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 90 za proti vzdržani sprejeto 91 za proti. Preverjamo 91, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 92 za, proti, zdržani. Preverjamo 92, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 95 za, proti stršani, zavrnjeno 96 za, proti stršani, sprejeto kompromis H za, proti stršani, sprejeto kompromis I, najprej prvi del za, proti stršani, sprejeto drugi del za, proti, preverjamo drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 42 za, proti 42. Glasujemo, preverjamo. Sprejeto. sto šest za proti stršani sprejeto sto sedem za proti vzdržani sprejeto 108 za, proti vzdržani sprejeto 109 za, proti vzdržani sprejeto 110 za, proti vzdržani sprejeto 111 za, proti vzdržani sprejeto 112 za, proti vzdržani sprejeto 113 za proti vzdržani sprejeto, 116 za proti vzdržani sprejeto, 117 za proti vzdržani sprejeto, 118 za proti vzdržani sprejeto, 120 za proti. Preverjamo 120. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 121 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 122 za, proti, preverimo. Ne vidim natančno. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom razlike 123 za, proti vzdržani sprejeto, 124 za, proti vzdržani sprejeto. Končno glasovanje o besedilu v spremenjeni obliki. Glasujemo. Konec glasovanja. 49 za 8 proti 2 vzdržana. S tem je besedilo sprejeto čestitke poročevalcu. Okay. Now we vote. Uh, Sedaj pa Papadimulis, EIB. Okay, but is I have the, my group, so I prefer yes. to follow this in case you, you, yeah. Okay, Glasujemo o osnutku mnenja o Evropski investicijski banki in letnem poročilu 2014, poročevalec pa pa Dimulis kompromis A za proti stršani sprejeto. Predlog spremembe 10 za proti stršani zavrnjeno. Kompromis B prvi del za proti stršani sprejeto drugi del za proti vzdržani sprejeto. Kompromis C, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti. Preverjamo drugi del. Kompromis za C glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 19 za proti vzdržani zavarnjeno kompromis D z ustnim predlogom? Ne. Dva ustna predloga. Najprej prvi ustni predlog spremembe. Za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, s dvema glasovoma razlika. Drugi ustni predlog spremembe za, proti. Ne vidim dobro, še enkrat preverjamo. Mislim, da je zavrnjeno, vendar raje preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z 29 glasovi proti 24 za. Sedaj pa o kompromisu eh, D za proti sršani sprejeto. Predlog spremembe 35 za proti sršani zavrnjeno. Kompromis E prvi del za proti sršani sprejeto. Drugi del za proti sršani vprašanji? Ne vidim dobro, preverjamo drugi del. Konec glasovanja. Sprejeto tretji del za, proti. Preverjamo tretji del, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 45 za. Proti. Preverjamo 45. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 47 eh, za. Proti. Stršani. Sprejeto.

za, proti, vzdržani, zavrnjeno 51 za, proti, vzdržani, sprejeto 52 za, proti, ne vidim liberalcev, preverjamo 52, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis F v treh delih, prvi del za, proti, stržani. To bi moralo biti zavarnjeno. No, preverjajmo. Narobe sem videl. Glasujemo. Yeah. Part, Konec glasovanja o prvem delu. Zavarnjeno, drugi del. Za, proti, stršani, zavarnjeno, tretji del. Za, proti, stršani, sprejeto. Kompromis G v petih delih. Prvi del za proti ustršani sprejeto, drugi del za proti ustršani sprejeto, tretji del za proti. Liberalci ste za ali proti? Tretji del, preverjamo tretji del. Konec glasovanja. Zavarnjeno. Očitno ste bili proti. Četrti del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Peti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, vendar preverimo. 65 glasujemo. Konec glasovanja. Sedeminšestdeset za, proti vzdržani sprejeto, oseminšestdeset za, proti vzdržani sprejeto, devetinšestdeset za, proti vzdržani zavrnjeno, dvainsedemdeset za, proti vzdržani zavrnjeno, 73 za, proti stršani zavrnjeno, 75 za, proti stršani zavrnjeno, 76 za, proti stršani zavrnjeno, 77 za, proti stršani zavrnjeno, 78 za, proti stršani zavrnjeno, 79 za, proti stršani zavrnjeno. Kompromis H v petih delih Najprej ustni predlog spremembe eh, skupine SND za proti vzdržani sprejeto, potem pa sedaj glasujemo o prvem delu za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno, tretji del za proti vzdržani sprejeto, četrti del za proti vzdržani sprejeto peti del za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 90 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis I v treh delih prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, tretji del za proti vzdržani. Preverjamo tretji del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavadnjeno. Predlog eh, spremembe 100 za proti. Preverjamo 100, glasujemo. Eh, Konec glasovanja. Sprejeto. 107 za proti vzdržani, sprejeto. Preverjamo 107. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani. EFTD ali se vzdržujete zavrnjeno. 111 a, umaknjen, kompromisija za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromiska, prvi del za proti staršani, sprejeto drugi del za, proti staršani, sprejeto tretji del za, proti staršani, zavrnjeno, četrti del za, proti staršani, sprejeto. Predlog spremembe 105 za, proti staršani, preverjamo 105, glasujemo. Mislim, da je zavrnjeno, vendar videli bomo. Še tri kolege morajo glasovati. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis L v za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis M v petih delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, stršani, zavrnjeno. Preverjamo drugi del, glasujemo. EKR za, torej sprejeto. Sprejeto torej. Sedaj tretji del. Za, proti stršani sprejeto, četrti del za, proti stršani sprejeto, peti del za, proti stršani sprejeto. Kompromis N, prvi del za, proti stršani sprejeto, drugi del za, proti stršani sprejeto. Kompromis O, prvi del za, proti stršani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani. Preverjamo drugi del. Glasujemo. Konec eh, glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja 48 za 5 proti 4 je vzdržani. Čestitke poročevalcu. S tem smo, mislim, da zaključili dolgo glasovanje. Hvala vsem. In mislim, da smo popravili. Eh, celo vrsto pomembnih besedil. Hvala lepa.